Vietnamu. Važno je, da je Vietnam pripravljen izvajati svoje zaveze in velik napredek se je dosegel še prednosta sporazuma ratificirana. In to pozdravljam. E, e, v novembra je e, sprejela sprejel Vietnam novo zakonodajo, ki omogoča pravico do ustanavljanja, pa tudi eh, spoštuje osnovne konvencije eh, mednarodne organizacije o delu. Eh, šest jih je že ratificiral in do leta 21 oziroma 23 bo ratificiral vjetno tudi ostale konvencije MOD. Pa tudi uh, to pomeni uh, bistveno zmanjšanje um, deficitov in nespoštovanj pravil. Bistvo je, da bo uh, reforma zakonodaje o delovnem sektorju v Vietnamu nadaljevala se v skladu s temi pravili. Pa tudi nevladne organizacije eh, se bodo vključili. Eh, spoštovanje človekovih pravic je gotovo nekaj, kar upoštevamo v naših odnosih z Vietnamom, ampak eh, izvajamo razne projekte, kot je tudi letni dialog o človekovih pravicah in ostalo. Naj samo izpostavim, da bosta ta dva sporazuma osnovna platforma za nadaljevanje konstruktivnega dialoga z Vietnamom. Če pa ne bomo potrdili teh, teh sporazumov, bomo težko kot Evropska unija podprli reforme, ki že v Vietnamu potekajo, gotovo pa ne kot zanesljiv partner. Najlepše hvala. Gospod Vizeler Lima. Je vais voter pour ces deux accords avec le Vietnam. Glasovala bom za ta dva sporazuma, zato ker menim, da gre za veliko priložnost za Vietnamce in za Evropejce. Kar zadeva človekove pravice, tukaj imamo pomisleke, seveda, ampak prepričana sem, da je dobro, če zagotovimo, da bodo imela evropska podjetja dostop do tega trga, ker bodo morala spoštovati naše standarde. Če bi zavrnili sporazum, bi bilo to slabo vietnamska vlada se bo zavezala temu, da spoštuje temeljne pravice in da bo sprejela skupni nadzor izvajanja pravil eh, strani komisije, kjer bodo sodelovali evropejci in vietnamci. Evropska komisija pa mora poskrbeti za neodvisni mehanizem za pritožbe, kar zadeva človekove pravice. Vietnam je prav tako predlagal, da Odbor za človekove pravice v Evropskem parlamentu sodeluje pri reševanju vprašanj na področju človekovih pravic v Vietnamu. Mislim, da moramo izkoristiti vse te možnosti, ki so nam jih ponudili, zato da izboljšamo razmere na področju človekovih pravic v Vietnamu. Hvala. V imenu odbora Deve, gospod Tobe. Uh, Gospa predsedujoča, prosta trgovina je eden najboljših orodij, da povlečemo ljudi iz revščine in to kaže tudi zgodovina zelo jasno, vendar ta dva sporazuma bosta zagotovila, da Vietnam lahko nadaljuje z vključujočo rastjo in na ta način postavljamo zelo visoke standarde kot. Uh, v dogovorih z državo v razvoju. To pa pomeni, da se vključuje tudi trajnostni razvoj, ki ga je treba ustrezno izvajati. Eh, kdaj bo Vietnam eh, potrdil še eh, neratificirana mednarodna konvencije mednarodne organizacije dela. Eh, tudi to bo podprto z našim sporazumom. Komisijo pozivam, da sodeluje tesno z civilno družbo, zato da se zaščitijo pravice delavcev in eh, okolje. Eh, pozivam naš parlament, da ta dva sporazuma potrdi. Pričt za fiskalni odbor, kolega Bartolo. Sedaj gospod eh, Bartolo v imenu odbora za ribištvo. Cari colleghi, l'accordo di libero scambio. Od sporazum z, eh, oprosti, trgovini z Vietnamom vključuje trgovino z izdelki, ki se že izmenjujejo med dvema državama. V odboru za ribištvo eh, smo želeli eh, spodbuditi razpravo v tem parlamentu glede teh dveh sporazumov. Zato, da se dobro uskladi vietnamski ribolovni sektor z našimi standardi. Trenutno eh, obstajajo velike pravne praznine eh, in nelegalni oziroma nezakonit ribolov. Eh, želimo, da bi Evropska komisija natančno spremljala delovanje Vietnama in da začne uh, počasi oziroma da začne uvajati vse naše standarde ter uh, uporabi tudi rdeči karton, ki ga ima komisija na voljo po potrebi. Hvala. V imenu ELS, gospod Finkler, za eno minuto 30. Chair, honorable... Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, gospa eh, komisar. Odnosi eh, oziroma pogajanje med EU in Vjetnjanom so se začeli leta 2012. Eh, Prvi sporazum se je sprejel v osnutku leta 2015 in potem še 2019. To pa pomeni, da se je v Vietnamu bistveno izboljšalo položaj v družbi, razvoj, okoljevarstvo, eh, spoštovanje eh, človekovih pravic in eh, pravic delavcev. Boljše sodelovanje z Vietnamom z osnovi sporazumov o prosti trgovini in zaščiti naložb daje pozitiven signal vietnamskim oblastem. Ne nazaj nedolgo smo um, dobili uh, načrte za okoljevarstvo, novo zakonodajo na področju dela in podobno. In dobro sodeluje Evropski parlament eh, z nacionalnim vietnamskim parlamentom. Tukaj se moramo danes oziroma jutri odločiti, ali bomo ta dva sporazuma potrdili ali ne. Uh, Eh, odlašanje eh, bi bilo eh, napačno. Če damo svojo podporo, bomo se pravilno odločili kot Evropa v 21. stoletju in podprli naše partnerje skupaj. Kot poročevalec v senci za Evropsko ljudsko stranko priporočam, da ta dva sporazuma jutri potrdimo, zato da dosežemo boljšo, bolj svobodno in bolj trajnostno prihodnost prihodnost. Hvala za SD, kolega Lange, 2 minuti 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vili Brant je pred 50 leti razvil koncept sprememba skozi približevanje. Zato da bi uspel vzpostaviti dialog eh, z državami, ki se temeljno razlikujejo in da bi na ta način lahko zagotovil izboljšanje življenskih pogojev tamkajšnjih ljudi. Mislim, da je to pravi pristop tudi k odnosom z Vietnamom. Skozi dialog mm, si moramo prizadevati za izboljšanje življenskih pogojev tamkajšnjih ljudi. Tukaj gre za Vietnam, za državo, s katero veliko trgujemo. Pripričan sem, eh, kolegi in kolegice, da številni nosite mm, oblačila, ki prihajajo iz Vietnama, čevlje, tablice in eh, pametni telefoni Samsunga, recimo vsi prihajajo iz Vietnama. Proizvodnja je dobra, kar se tiče standardov, kar se tiče uporabe kemikalij in kar se tiče pravic delojemalcev. In z vsem spoštovanjem, gospod komisar, ta Te izboljšave je dosegal Evropski parlament. V zadnjih dveh letih smo se intenzivno pogajali in vesel sem, da smo izkoriščili vse mm, vzvode za to, da smo poskrbeli za boljše standarde in da smo dosegli tudi dogovor o načrtu izvajanja, ki ga je podprla tudi mednarodna delovna organizacija. Prav tako smo dosegli, da so v organizacijah civilne družbe sedaj tudi neodvisni organi in da je bil razširjen prostor za civilno družbo. Dosegli smo izboljšanje ko gre za razmere na področju človekovih pravic. V dialogu o človekovih pravic sedaj prvič sodeluje tudi pododbor za človekove pravice. Česa takšnega nikoli prej nismo videli. Prav tako smo dosegli sodelovanje med parlamenti, ko gre za izvajanje sporazuma. Tako da tukaj smo lahko ponosni na se kot Evropski parlament. Ampak kolegi in kolegice, seveda se sedaj in začenja pravo delo. Še naprej si bomo prizadevali za to, da bomo izboljšali življenske pogoje ljudi v samem Vietnamu. Hvala lepa, kolegica Karlsbru v imenu Renju. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar, poslanke in poslanki. Evropska unija si želi svobodno trgovino. V tem smo odločni in jutri lahko naredimo zgodovinski korak eh, v raznosih z državo v razvoju. To pa pomeni, da bo situacija zmagovalna za obe pogodbeni stranki. Vietnam je že naša pomembna trgovinska partnerica in trgovanje se bo nadaljevalo, ne, če imamo sporazum ali pa ne. Vendar brez teh sporazumov, z tema sporazumama, bodo izidi bolj jasni za ljudi in za klimo. Uh, Šest konvencij ILO smo podpisali bistveno smo uspeli znižati pojav eh, otroškega dela. Vem, da so nekateri želeli preložiti jutrišnje glasovanje, čez da razvoj na področju človekovih pravic ni dovolj. In res je, želeli bi si več napredka, ko gre za demokracijo in človekove pravice. Ampak tukaj se moramo vprašati, ali želimo boljšo možnost, bomo imeli boljšo možnost za spodbujanje demokracije brez sporazuma. Ne smemo obrniti hrta reformistom, ki si želijo podpore Evropske unije. Te sporazume moramo izkoristiti kot platformo za demokracijo in svobodo. Tukaj smo že dobili veliko pozitivnih signalov. Sedaj bi morali podpreti te sporazume. Obdobje spremljanja pa moramo izkoristiti za to, da se bomo še bolj zavzeli za človekove pravice in demokracijo v Vietnamu. Hvala lepa, kolega Lančini, v imenu ID. Kakršna koli trgovinska um, politika uh, ne sme pozabiti, da je to komunistična država, kjer nima neodvisnih, kjer ni, neodvisnih medijev. Eh, kakršnakoli kritika vlade se kaznuje z dolgimi zapornimi kazni, država kontrolira vse. Eh, ja, kazni niso določene časovno in marsikaj je nesprejemljivo. To je v popolnem neskladju z obveznostih eh, mednarodne organizacije dela in podobno. Eh, pri eh, proizvodni elektrike je premog od, udeležen za 40 odstotki in ne ni eh, finančnih eh, obveznosti eh, za čiščenje eh, onesnaženih rek, ki se izlivajo v morja in seveda prihajajo eh, tudi eh, v. Eh, Evropo. Eh, tukaj gre za 80 tisoč odpadkov na leto, ki vplivajo tudi na Kambodžo. Pri tem ne smemo pozabiti na vprašanje zaščite intelektualne lastnine. V Vietnamu trenutno imajo ureditev, ki ni učinkovita in ki lahko škodi našim podjetjem. Ne smemo pozabiti na to problematiko, ko bomo glasovali, tako da ne izdamo vrednot, za katere se Evropa vedno zauzema in ki jih mora tudi na ekonomskem področju zaščititi oziroma braniti. Včeraj oziroma pred kratkim smo glasovali proti eh, sporazumu, zdaj pa govorimo o človekovih pravicah in o eh, drugih vprašanjih v zvezi z Vietnamom. Govorili pa smo tudi o green dealu. Ampak zdaj govorimo o Vietnamu. Ratificirali bodo konvencijo mednarodne organizacije dela, ampak zagotoviti je treba, da bodo spoštovane pravice delavcev. Zato pa je treba reformirati kazenski zakonik. Vietnamskim oblastem smo poslali to sporočilo in zahtevali smo, da bi preložili proces ratifikacije, zato da bi lahko skupaj delali na ratifikaciji. No, eh, Vietnam je odgovoril, da ne želijo eh, ukrepati na področju reforme kazenskega zakonika in mi kot poslanci bomo to kar sprejeli v imenu gospodarskega interesa, ampak kakšnega interesa, gospod Hogan, gospod eh, Buržua? kajti naš trgovinski primankljaj bo zaradi tega sporazuma še večji. In uh, pomislite na sektor lesa ali riža. In Vietnam še naprej izvaja aretacije novinarjev, uh, ker omejujejo svobodo tiska. Tudi naš predsednik je že opozoril eh, Vietnam, da morajo nekaj storiti v zvezi s tem. Vietnam je država, kjer se izvajata nezakonita sečnja in nezakonit ribolov. Zato ne vem, kako bi to lahko šlo z roko v roki z našim novim zelenim dogovorom. Obstajajo tudi potencijalni konflikti interesov na tem področju, zato mislim, da ne moremo kar nadaljevati po starem. Tudi vi ste v preteklih dneh dobili številna sporočila sindikatov državljanjev in nevladnih organizacij, ki želijo, da bi preložili sprejetje tega sporazuma. Vi očitno jim ne boste prisluhnili, kaj ti razmere na področju človekovih pravic v Vietnamu so vedno slabše. Ampak, eh, dragi socialisti, lepo bi bilo, če bi tudi vi naredili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 No, sedaj bom spregovoril tudi kot bivši poročevalec. Poročevalec sem bil do lani in mislim, da smo se o tem sporazumu dobro pogajali z Evropsko komisijo. Komisija se je držala mandata, ki ga je dobila iz sveta. Pomembno je, da Evropska unija pošle sporočilo, da je za prosto trgovino. Sedaj je v času vedno večjega protekcionizma in v času, ko so se ZDA umaknile iz uh, sporazuma. V tem trenutku ne načrtujemo nobenega drugega sporazuma za državo iz uh, te regije. Vietnam trenutno predseduje ASEANu ima 100 milijonov prebivalcev. V našem interesu je, da imamo trgovinski sporazum z Vietnamom. Če ne bomo dobili sporazuma, bomo izgubili, koristi pa bosta imeli Kitajska in ZDA. Gospod Morele, naslednji. Hvala lepa. Ali je treba poglobiti partnerski odnos z Vietnamom? Da. S tem se strinjamo vsi. Ali zato nujno potrebujemo prosto trgovinski sporazum? Ne. No, vi menite, da bo ta prostotrgovinski sporozum rešil vse probleme. No, to ne drži. Zato se ne strinjam z optimizmom komisije, ki pravijo, da bomo zmagali vsi. Ne. 30 milijard znaša naš uh, trgovinski primankljaj. Zdaj pa naj bi znašal 40 milijard. Kdo bo za to plačal? To so evropski delavci na področju tekstila, naprimer. Vietnam bo postal velika tekstilna delavnica, to pa pomeni, da se bodo tja selila tudi naša delovna mesta. Oni bodo sprejeli zdaj pravila mednarodne organizacije dela. No, to so obljubili, ampak eh, tako so obljubili tudi južni korejci, pa se to nikoli ni zgodilo. Gre za dvoličje, dvoličje na področju človekovih pravic, kajti nihče ne more reči, da Vietnam ustreza našim zahtevam na področju človekovih pravic. Vietnam je 176 od 182 držav na seznamu svobode tiska, naprimer. Govorili smo o izrednih razmerah na področju okolja, govorili smo o zelenem dogovoru, po drugi strani pa počnemo vse po starem, kar zadeva prostotrovinski sporozum. To je sporozum, ki uničuje okolja in ni trajnosten. In mislim, da to res daje vtis, da ima Evropska unija vedno namen dajati prednost trgovini pred eh, vsem drugim in temu smo priča tudi tukaj v pokrožni dvorani. Hvala. S tem smo zaključili govorniki v imenu skupin. Bi vas pa opozirala, da se držite dodeljenega časa za govor. Naslednje je kolegica Libigin za tri minute. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, komisar. Uh, Eh, Rezolucija o komercialni strategiji za Evropsko unijo eh, je zahtevala eh, sodelovanje z državami, ki imajo visoko Eh, rast. To sigurno Vietnam je z 7 odstotno gospodarsko rastjo na leto in uh, z, ustvarja blago z visoko dodano vrednostjo, tako kot mi v Evropi. Uh, pri tem uh, seveda bomo ukinili vse carine, tudi na te dogodke, ne tu samo na sir in druge. Uh, izdelke, eh, kjer smo imeli 50 eh, odstotne carine ali mogoče celo više. In na ta način pa bomo ogrozili mnoge italijanske izdelke. V Italiji naša eh, blagovna menjava z Vietnamom le raste 12, za 12 odstotkih eh, samo lansko leto, kar pomeni, da je Vietnam naša prva trgovinska partnerica v Aziji. In to se, ne bo, eh, to se bo nadaljevalo. 300 milijonov izvozimo iz Italije v modnih izdelkih na v Vietnam pa tudi hrano in druge. Gotovo sta ta sporozuma koristna in ji moramo upoštevati, vendar obstaja problem. Spoštovanje človekovih pravic v Vietnamu se ne, Vietnamu se ne izboljšuje v tem eh, smislu eh, niso sprejete mnoge konvencije in pravila. Upam, da bodo sporazumi prispevali v razvoj v to smer eh, in verjetno jih bomo jutri podprli. Vendar bi vas prosila, da odložite svojo potrditev, tako da Vietnamcem omogočimo, da izvedejo demokratične spremembe, ki smo jih od njih sprejeli sprememb zahtevali. Želimo, da izpustijo politične zapornike, da upoštevajo pravice delavcev. Eh, Vietnam je prijateljska država in gotovo bo ta sporazum stopil veljavo prej ali, po, eh, ali poznaje, ampak ravno od prijateljev moramo zahtevati več. Najlepša hvala, kolega Hansen, za minuto 30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 Hkrati je, eh, se naši kolegi srečujejo danes z vietnamskimi eh, predstavniki. Več desetletij po vietnamski vojni mislim, da je prav, da pridemo do dogovora in eh, da na ta način tudi intenziviramo pogovore in dogovore z vietnamsko stranjo, ter na ta način pridemo do kredibilnega sporazuma. Ravno na ta način bomo lahko ustrezno pritisnili na državo, tudi kar se tiče izboljšanja življenja vseh vietnamcev. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala. Kolegica Toja ima besedo za eno minuto. E sono indubbi i vantaggi che questo. Nekaj dvomov imamo o prednostih, ki jih lahko prinese ta sporazum tako evropskemu kot italijanskemu gospodarstvu in italijanskemu izvozništvu, pa tudi e, sami državi Vietnam za njen razvoj. Tega se e, zavedamo, ampak ne moremo. Mm, si zakrivati oči pred zelo kritično situacijo, ki je še vedno prisotna v tej državi, kar se tiče človekovih pravic, kar se tiče sindikalnih pravic, kar se tiče političnih pravic in tako naprej. In tudi, kar se tiče, in res se čudim, da tudi komisija ni nič uh, tega poudarila. Gospod komisar, ravno o komisiji govorim, ali me lahko poslušate, prosim? No, vam bomo pa pisno poslali. Torej, zato, da bi zahtevali tudi, kar se tiče uh, za sodelovanje, za razvoj bi morali eh, kaj bolj koherentnega pripraviti. Namreč poudarjam, da tukaj eh, delo mladoletnih otrok, eh, delo v nespremljivih okoliščinah in pod nespremljivimi pogoji, pa tukaj ni Vietnam edini krivec. Cel svet, ki to dopušča, ima tu svojo vlogo. Tako da določeni, določen napredek je bil dosežen in s ponosom lahko rečem, da so tisti, ki so se pogajali v imenu naše skupine, marsikaj dosegli, vendar pa bi morali zlasti na področju področju dela doseči še več, dela za ženske in eh, predvsem dela otrok. Zato pričakujemo bolj resen pristop komisije v njenih mednarodnih prizadevanjih. Hvala. Najlepša hvala, naslednja je kolegica Han za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Bodimo jasni, Vietnam je komunistična država, ni demokracija. In trgovinski sporozum eh, ne bo Vietnama naredil demokracije čez noč. Sporozum pa bo spodbudil gospodarski razvoj in bo ljudi osvobodil revščine in jim dal več zaščite. Novo delovno pravo, ki zaščiti delavce. Slednji pa bodo sledili eh, povečano mednarodno pozornost, bo pomenjala boljšo zaščito človekovih pravic. Že trgujemo z Vietnamo, ne gre za trgovanje, ampak gre za izboljšanje razmer v Vietnamo. Zato moramo poslati jasen signal o sodelovanju popolni azijski celini z Evropsko unijo in ne puščajmo prostora za tiste, ki ne želijo spodbujati eh, vrednot za trgovino, kot je Kitajska. Zato moramo spremljati in podpirati Vietnamce pri razvoju. Kolega Živa, za eno minuto. Eh, Gospa predsedujoča, dragi kolegi, ne bomo glasovali mm, za pogodbo, ki po našem mnenju ni dobra za Evropsko unijo, za Francijo, pa tudi za Vietnam. Ne. Že nekaj let obsojamo. Um, ekološki učinek, ki ga eh, povzroča to trgovanje eh, na planetu. Eh, tisoč kilometrov stran, kljub temu, da imamo tako dobre namene, v bistvu ne uspemo ničesar nadzirati. In prepogosto ti prostotrgovinski sporazumi onemogočajo tudi suverenim državam, da bi samostojno tu odločale. Mislim, da moramo v 21. stoletju končno narediti korak naprej da se moramo prizadevati za gospodarsko avtonomijo posameznih držav. In uh, poleg tega menimo, da je to stoletje gospodarskega patrionizma in zato bi si želeli, da bi Vietnam, tako kot Evropska unija, delal na tem, da bi postal neodvisen in da, da bi si zagotovil strateško svobodo. Hvala. Gospa Kavacini, za eno minuto izvolite. Mm, you, Najlepša hvala, gospa predsednica. Ta parlament se je novembra odločil, da bi pariški sporozum vključili vse trgovinske sporozume Evropske unije. Ta parlament eh, pa se je decembra odločil, da moramo vključiti tudi okoljske standarde. Evropski parlament tudi meni, da je vrnik človekovih pravic. Kljub temu naj bi glasovali za, za trgovinski sporozum z Vietnamo v času, ko se poslabšuje situacija pri človekovih eh, pravic. Situacija se poslabšuje že nekaj let. Civilne in politične pravice se teptajo Sporazum na mizi še vedno ne vključuje socialnih in okoljskih standardov. Socialni demokrati pa so vedno trdili, da je to za njih rdeča linija. Večina v parlamentu mu si želi trgovino, ki bo bolj poštena in v skladu z okoljskimi standardi. Vendar pa, če bomo o prvi priložnosti opustili naša prepričanja in se odpovedali zelenemu sporazumu, to ne bomo dosegli. Prosimo komisijo, da ponovno izpogaja novo sporazumo in ta sporazum poveže z zelenim dogovorom in spodbudimo vietnamske oblasti, da izboljšajo situacijo na področju človekovih pravic, preden podpišemo sporazum in ne predtem. Hvala lepa. Lahko kolege prosim, da če želite o nečem razpravljati, vas prosim, da to počnete nekoliko tiše. Hvala. Besedo ima kolegica Gilar za eno minuto. Presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To, kar smo slišali danes do povdne in sicer o Eh, trgovskem sporozumu z mm, Vietnamom. Je gotovo dobro za številne gospodarske panoge v Evropski uniji, kot je tudi živinoreja in eh, predelovanje govejega mesa in tako naprej. Vendar pa eh, ni dobro, da se s tem Evropska komisija odreka zaščiti zelo občutljivega sektorja in to je proizvodnja riža riž iz Azije namreč je v konkurenci z proizvodnjo iz Španije ali Italije in zelo močno to vpliva na sektor, ki je že tako v krizi v Evropi. In uh, odprtje meja lahko povzroči nepopravljivo škodo v Evropski uniji in zato bi potrebovali varnostne klauzule. Na to smo že uh, poudarjali lansko leto, ko se je podpisal sporazum z Mjanmarom in Kambodžo in zato res pozivam Evropsko komisijo naj uh, preuči, eh, kako bo to vplivalo na tako zelo občutljivo gospodarsko panogo, kot je proizvodnja riža v Evropski uniji. To je zelo uh, občutljiva panoga in zelo pomembna tako z kmetijskega kot z okoljskega vidika in zato je treba uh, zagotoviti bolj učinkovite varovalke. Hvala. Hvala lepa. Beseda ima kolega Sinčič za minuto in 30. Najlepša hvala. Veliko razlogov imamo za podpis sporazumom lahko pa povemo, da ta sporazum napišen na tak način, da je prilagojen interesom korporacije. Prva zadeva je ta posebne pravice za investitorje in eh, mednarodno sodišče za reševanje sporov. Torej, če pride do spora, ni pristojno domače sodišče, ampak neko mednarodno arbitrarno sodišče. Sami smo gotovili, da ima to slabe posledice na primeru regije Abruci, kjer so imeli primer koriščenja odkovodika in potem so otožili Hrvaše. Demokratska stranka je, eh, ni uspela uveljaviti svojih interesov in je tožila na mednarodnem sodišču za 500 milijonov evrov. To zmanjšuje suverenost držav, tudi Vietnama. Predstavljati se neki spor med majhno občino in korporacijo, ki obrača milijarde. Predstavljati se, kako bi to izgledalo v Vietnamu tukaj nimamo eh, nobenih zaščit, tudi kar zadeva kršenje človekovih pravic. Naprimer na Hrvaškem že do tega prihaja. Premislite, kaj se bo zgodilo z Vietnamom. Gre samo za bogatenje establishmenta, trpelo pa bo okolje in ljudje. Gospod Vorbrn je naslednji za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednica, gospod komisar Hogan, kolegice in kolegi. Vietnam je po Singapurju najpomembnejši trgovinski partner v jugovzhodni Aziji. S tem sporozumom bodo padle vse carine, evropska podjetja pa bodo imela možnost delovati na trgu za skoraj 100 milijonov potrošniku z rastočim srednjim razredom vse večjo kupno močjo. To ponuja zelo velike možnosti za okoli 600 podjetij iz Malmöja, od Malmöja in Vilhelmine na severu, ki izvažajo. To pa je tudi odličen potencial za tiste, ki uvažajo iz Vietnama. Upam, da bo sporazum še olajšal trgovanje z to državo. Bil sem v delegaciji, ki je obiskala Vietnam jeseni, kjer smo se srečali z ministri, predstavniki civilnih družb, humanitarne, humanitarnih organizacij, tudi delovne organizacije. Vsi so podprli ta sporazum. Izvoz Evropske unije se bo povečal za 60 odstotkov v Vietnam. To je dobro za evropsko konkurenčnost, za rast in za razvoj. Zato bom glasoval za kolega Kljubstvan je naslednji za eno minuto. Nous avons décrété l'état d'urgence. Oznanili smo že izredno stanje na področju okolja. Glasovali smo o zelenem dogovoru pred par meseci. In kaj naj bi glasovali jutri? Še en eh, prostotrgovinski sporozum, kot da ne bi bilo ničesar. In to je v nasprotju z našimi obljubami, ki so črno na belem zapisane v zelenem dogovoru um, nobenega zavezujočega mehanizma ni tukaj glede trajnostnega razvoja in zato se sprašujemo, ali naše lastne besede tako malo štejejo. Dragi kolegi, uh, v Vietnamu so sindikalisti, ekologi, uh, okoljevarstveniki. Uh, tisti, ki si prizadevajo za človekove pravice in tako naprej, um, tudi zapisali, uh, da je treba vse to upoštevati in zato je treba uh, te besede, ki smo jih sami zapisali, spoštovati, pa tudi besede tistih, ki se za to zauzemajo v Vietnamu. Uh, tukaj gre za prihodnost vseh naš in gre, nas in gre tudi za naša načela in jutri imamo priložnost, da to dokažemo. Naslednja kolegica Vedren za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Vietnam je naš drugi najpomembnejši trgovinski partner v jugovzhodni Aziji in Evropska unija pričakuje veliko ugodnosti iz tega sporazuma. Gotovo eh, bo pripomogel k temu, da bomo ohranili 169 geografskih označb, da bomo lahko um, uvažali blago brez carinskih dejatev. Uh, Um, Marsikaj bomo dosegli s temi pogajanji, vendar pa na področju človekovih pravic je situacija še vedno zaskrbljujoča um, aktivisti in novinarji so še vedno v zaporih v Vietnamu, kljub prizadevanjem Evropske unije. Torej, če želimo na uh, mednarodni ravni biti učinkoviti, moramo ustrajati tudi pri spoštovanju točk iz poglavja o trajnostnem razvoju in uh, človekove pravice. Zato ratifikacija tega sporozuma ni uh, cilj. Uh, njegov uspeh bo odvisen od celotnega mednarodnega in trgovinskega konteksta. Hvala. Hvala lepa, kolega Hajder, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj povem kar naprej, da bom glasoval za sporazum, sem načeloma podpornik eh, trgovine. Svoboda trgovina se je vedno izkazala za dobro z obe strani in kot eh, zakon za gospodarsko rast. To velja tudi za odnose med Evropsko unijo in jugovzhodno Azijo. Vietnam je tudi dinamična država, zelo v dinamičnem okolju. Gospodarska rast od 90-ih let znaša nad 5 odstotkov, tudi infrastruktura in pravna varnost se je močno izboljšala v zadnjih letih. Poleg tega je Vietnam kot izvozna država za Evropsko unijo še posebej zanimiv. Kljub temu, da to zveni tako pozitivno, bi omenil tudi nekatere negativne stvari. Kritični novinarji, verske manjšine, aktivisti za človekove pravice se preganjajo, izganjajo ali umirajo pod nepojasnenimi okoliščinami. Upajmo, da bo s tem eh, prostotrgovinskim sporazumom prišlo tudi do izboljšanja situacije na področju človekovih pravic. Kolega Žado za minuto 30. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Kaj vse smo poslušali med volilno kampanjo povsod po Evropi, da je konec z prostotrgovinskimi sporozumi, ki dajo pravice multinacionalkam proti državam, proti um, okoljski zakonodaji ali delovni zakonodaji in da je konec s temi prostotrgovinskimi sporozumi, ki prispevajo k slabšanju situacije na področju okolja in še zlasti krčenjem gozdov in da je konec prostotrgovinskimi sporozumi, ki napadajo biološko raznovrstnost, naprimer, ker se dovoljevanjem nezakonitega ribolova in da je konec s temi sporazumi, ki so v nasprotju z demokracijo in z osebno svobodo. In tukaj, evo, tu imamo spet prvi sporazum in uh, v tej skupini Bert Longe iz uh, vrst socialistov in demokratov uh, in še drugi, vsi ste glasovali za ta sporazum, ki je v nasprotju z prizadevanji komisije in z njenimi zavezami na področju okolja z zelenimi kolektivnim dogovorom in uh, tako naprej. Prav kot po naključju razpravljamo o tem po razpravi o Brexitu, ampak ali nismo razumeli, da smo o Brexitu glasovali prav zato, ker um, imamo delovni razred tudi tukaj in mu obračamo hrbet ter izkoriščamo delovni razred potem drugot v drugih državah na svetu in zato prosim, da smo nekoliko bolj dostojni eh, napram vietnamcem, napram vašim voljivcem eh, ob sprejemanju tega sporozuma, ki nima nič skupnega z evropskimi vrednotami. Lepa kolega Juržica za eno minuto. Čeprav Vietnam ni demokratična država, podpiram sporazum iz naslednjih razlogov. Leta 2009 je bil Vietnam 32. največji izvoznik v eh, Evropo. Leta 2008 je bil Vietnam že na desetem mestu pri izvozniki v Evropsko unijo. Sporazumom bi prišlo do nadaljnih eh, sprememb. S tem se bodo izboljšale možnosti za krepitev demokracije in rast demokracije v Vietnamu. Komisija si pridržuje pravico izrekanja sankcij proti Vietnamu, če se razmere ne bodo izboljšale. Prepričan sem, da bodo čez deset let Vietnam bistveno bližže tržni demokraciji, kot jo poznamo, in da bodo bolje spoštovali tudi okolje. Kolega Radačovski ima besedo za eno minuto. Hvala lepa, ta sporozum bom podprl. 5. 2. 2020 sem sodeloval na konferenci v Bruslju v Bangladešu, kjer smo govorili o izvozu tekstila iz Bangladeša. Predstavnica Bangladeša je ob tem povedala, da bi sporozum o Bangladeš vsako leto izgubil 13 milijonov evrov. Evropska unija je največja uvoznica tekstilna iz Bangladeša, Vietnam pa je največji konkurent Bangladeša. Za Bangladeša bo to pomenilo, da bo izgubil velik tržni delež v Evropski uniji. Upajmo, da tukaj ne bomo priča velikih vpliva, vplivo velikih korporacij na področju tekstilne industrije, kjer dela ogromno ljudi. In še nekaj, spomnim se še vietnamske vojne, kjer so mnogi trpeli. Vietnamo smo nekaj dolžni, zato moramo sporazum podpisati. Če ga ne bomo, bomo ponovno to ponovno pomeni, da bomo metali bombe na Vietnam. Hvala lepa. Naslednji je kolega Simon za eno minuto. Gospa predsednica, trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Vietnamom dokazuje, da lahko vzpostavljamo evropske standarde z trgovinskimi sporazumi. Uh, To pomeni tudi izboljšanje pravic za delovce, izboljšanje situacije za neodvisne sindikate in vključitev pariškega sporozuma, če se brez tega ne bi imeli, kako velik uspeh je. Kolegi iz zelenih so načeloma proti, saj, proti sporozumom, saj menijo, da je to desno populistična strategija. Moje vprašanje je, kako pa nameravate uveljavljati evropske standarde po Evropi z dopisi, z demonstracijami, z sankcijami? Uh, najboljša pot, da uveljavljate svoje vrednote in eh, omogočate ustrezno geopolitično razmerje moči, je s trgovinskim sporazumi. Tisti, ki so proti, bodo morali razložiti, kako želijo doseči naše skupne cilje in eh, hkrati slediti agendi, ki odtujuje Evropsko unijo in eh, poslušuje njen položaj kot trgovinskega partnerja. Hvala lepa, gospod Dante, za eno minuto. Bil. Hvala lepa. Gospod komisar, podatki kažejo, da so bile leta 2018 um, menjave dobrin med Evropsko unijo in Vietnam v višini približno 40 eh, milijonov evrov. To kaže, da je Vietnam naš pomemben trgovinski partner in da naši um, državljani uporabljajo izdelke, ki v tam prihajajo. Ta sporazum uh, lahko omogoči, da bomo bolje sodelovali s strateškim partnerjem uh, na jugovzhodno-azijskem območju. Vietnam je šel preko pomembnega reformnega obdobja, še zlasti na področju delovne zakonodaje. To je priznala tudi Svetovna organizacija za delo. Je pa res to šele izhodišče. Mi pa uh, moramo zahtevati tako na tem področju kot na področju spoštovanja človekovih pravic, da bo prišlo tudi do konkretnih dejanj in uresničitev se strani vietnamske vlade, spoštovanje svobode govora in tako naprej. In tudi na strani Evropske unije moramo spoštovati zaveze, ki smo jih sprejeli. Hvala lepa, naslednja je kolegica Harancova za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod komisar to bo prvi veliki trgovinski sporozum, ki ga bo ratificiral Evropski parlament eh, in pošilja veliko pozitivnih sporočil kot eh, prvo. Z vse večjim protekcionizmom v svetu Evropska unija dokazuje, da se zauzema za pravnostno trgovino. Regijo bo pripeljala k bliže k ansijanskemu sporazumu in tretjič kažemo, da si prizadevamo za izboljšanje situacij za podjetništvo, ki bo vzpostavljeno nova delovna mesta in ta sporazum lahko pozitivno vpliva na drugih področjih. Vietnam je s tem začel sprejemati reforme na trgu dela, lotevajo se tem od človekovih pravic do okolja kot pri vsakem sporazumu bo ključnega pomena implementacija. Lahko računate, da bo Evropski parlament pri tem opravil svojo vlogo. Najlepša hvala, kolega Kampomenozi, za eno minuto in naslednji. Tebe. Hvala lepa. No, v bistvu bi morali uporabljati prave besede za to, da bi okarakterizirali to, kar pravi Evropska komisija. Laži ne gre za razvoj lokalnega gospodarstva v Vietnamu, gre samo za možnost celjenja evropskega gospodarstva in velikih eh, multinacionalk v tako državo, kot je Vietnam. Uh, in to pomeni nevarnost tako za italijansko kot za evropsko gospodarstvo. In potem še sramota. Zakaj? Zato, ker človekove pravice se v Vietnamu ne spoštujejo, socialni standardi so na zelo nizki ravni in uh, hkrati bo to pomenilo, da um, bo tukaj nelojalna konkurenca, ki bo delovala na vzdolj in bo to vplivalo tudi na naše delavce, ki to dobro vedo. In potem hinavščina, seveda hinavščina, ker bodo za to veliko ceno plačevala naša podjetja. In uh, to je vse nekaj drugega od standardov, ki pravite, da jih boste zahtevali od Združenega kraljestva, ki jih sicer že spoštuje in tako, da eh, je to tudi v neskladju z vašim namenom, da ne bi sklepali sporazumov z zelo oddaljenimi državami, ki ne spoštujejo tudi okoljskih predpisov. Hvala lepa, kolegica Hautalajna, si na za eno minuto. Gospa predsednica, sporazum med Evropsko unijo in eh, Vietnamu je geopolitično zelo pomemben. Vietnam je napredoval na področju reforme trga dela, ampak na drugi strani niso spremenili kazenskega prava, da bi omogočili koriščenje teh pravic, ki so jih spostavili. Situacija se je še poslabšala ob, v končni fazi priprave sporazuma. Evropski parlament. Če bo potrdil sporazum, bo prevzel veliko odgovornost za to, da se bodo obljube tudi izvajale in da se bo spostavila neodvisna civilna družba. Odbor za zunanje zadeve zahteva spostavitev neodvisnega mehanizma monitoringa za področje človekovih pravic in pravic državljanov. Zato naša skupina zelenih še ne more podpreti podpisa tega sporazuma. Hvala lepa. Kolega Bjelen ima besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Oba dva sporazuma sta ena najbolj ambicioznih, ki smo jih kadarkoli podpisali z katero državo prizadevamo se za dva cilja. Zagotoviti najboljši dostop za evropska podjetja do vjetnamskega trga, po drugi strani pa si želimo zagotoviti po Singapuru še enega partnerja v tej regiji. Oba cilja smo dosegli. Tukaj gre dlje, gremo dlje od zahtev Svetovne trgovinske organizacije, kar zadeva lesninske pravice, geografske označbe in podobno. Vietnam sprejema tudi nove obveznosti, ki prensegajo obveznosti iz drugih sporozimi skupaj z CTPPT. S tem bomo odpravili vse ovire za trgovanje za to državo, kar bo pozitivno vplivalo na gospodarstvo Evropske unije in eh, Vietnama. Lahko pa bomo tudi bolj pritiskali na Hanoj, kar zadeva človekove pravice. Zato podpiram sporozum in spodbujam se, da ga podprejo. Kolegica Džuri ima naslednjo besedo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Danes eh, smo pri borbi ekstremov. Tisti, ki so proti temu sporazumu, morajo razmisliti o cilju. Kakšen je cilj izboljšati situacijo za naša podjetja, ki bodo lahko lažje trgovala. To bo dobro vplivalo tudi na Vietnamce, ki bodo lahko s tem dobili boljše standarde na področju socialnih pravic, kot tudi okolja. Morda si želite dajati lekcije državno mesto, da bi jih spoštovali in z njimi sodelovali za sporozumom, ki bo izboljšal situacijo na področju človekovih pravic, socialnih pravic, pravic delavcev. Tukaj gre za dostop do uh, trga in do javnih naročil v Hanoju in Vietnamu. Komisija mora podati praktične informacije, tako da bodo male in srednje podjetje iz Evropske unije izkoristila potencijal sporazuma. Kolegica Rodriguez Pinjero za eno minuto. Sporazum med Evropsko unijo in Vietnamom ima zelo vel, velik strateški pomen, saj lahko zelo spodbudi eh, komercialne izmenjave z eh, državami ASEANA in eh, tudi lahko spodbudi večje prizadevanja za trajnostni razvoj v, v času, ko ga svet najbolj potrebuje. Torej, okrepljeno sodelovanje um, in tudi zavezujoče poglavje, ki zadeva trajnostni razvoj, pa tudi uh, večja zaveza k spoštovanju delovne zakonodaje in pravic v skladu s Svetovno organizacijo za delo. Uh, dosegli smo v pogajanjih. Um, ukrepe in načela s strani vietnamske vlade, ki so v skladu z mednarodno zakonodajo na področju delovnih pravic in zato se Eh, Vietnamu lahko zahvalimo. Vendar pa je še veliko dela pred nami in mi socialisti smo zelo zaskrbljeni s stanjem na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In zato vas prosim, gospod komisar, da sprejmete primerne ukrepe, zato da boste zagotovili, da ta sporozum ne bo škodil evropskim kmetik kmetom in še zlasti proizvajalcem riža. Je pa to pomemben inštrument in na tem področju je treba tudi iti naprej. Hvala lepa, kolega Karleskin, za eno minuto. Predsedujoča, spoštovani kolegi, pridružil bi se gosped, gospodu Bartoloju, ki je govoril o nelegalnem ribolovu. To je velik problem. Namreč gre za nelojalno konkurenco nasproti Eh, ribičem, ki so sicer podvrženi nekaterim obveznostim. Tudi v, pri Vietnamu moramo govoriti o tem, je pa treba priznati, da je država naredila kar nekaj naporov, zato da bi tudi prišli do tega dogovora o prosto trgovini. Tu je izredno navedeno, da se bodo vse strani pogodbenice borile proti nelegalnemu ribolovu. Ali je to dovolj? Če ni dovolj, pojdemo še dlje. Postavimo še dodatne ovejre, recimo eh, določimo preferencialne carine. In ravno Renew je uložil takšen, eh, takšno dopolnilo in vas prosim, da ga tudi podprete. Kolega Krah, za eno minuto. Hvala lepa, kolega Krah, za eno minuto. Gospa predsednica, gospe in gospodje, trgovina načeloma koristi obema stranima. Kot eh, stalni poročevalec za Bangladeš in druge države se zavedam, kako države v razvoju gledajo na Vietnam, kajti prvič takšna država dobiva priložnost, da z individualnim prvsotrbinskim sporazumom eh, spostavi povezavo z Evropsko unijo in se razvija naprej. Zato je ta sporazum pomemben, saj državam razvojo ponuja pot, eh, ki bi jim jo morali omogočiti. Zato se zauzemam za podporo sporozumu, ki je uravnotežen, odraža različne poglede v Evropskem parlamentu glede trgovanja za tretjimi državami in državam v razvoju daje perspektivo za blaginjo doma, ne pa da bodo ljudje iz teh držav iskali srečo drugot po svetu.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 pa uh, menim, da v bistvu izročamo Bjanko ček avtoritarnemu režimu in da mu ne postavljamo dovolj pogojev. S tem Vietnamu sporočamo, da se Evropska unija odreka svojim državljanom in da se ne zauzema za človekove pravice in za uresničevanje reform na tem področju. Videli smo, da se je situacija v Vietnamu na tem področju poslabšala in zato eh, tukaj gotovo delamo napako. Napako tudi za naše trgovinske odnose. To ni Evropski uniji v prednost. E, mi potrebujemo tudi več jamstev za naša podjetja in zato se moramo vprašati, ali želimo takšno Evropo, ki bo dajala takim e, režimom e, bjankoček. Hvala lepa, sprejmete modri karton, kolega Simona. Yes. Frau Kollegin, ich verstehe eins nicht. Gospa kolegica, nič se razumem pri vaši argumentaciji, ste mnenja, da lahko z sporozum ali brez sporozuma bolj vplivamo na avtoritarni režim. Zato namreč gre pri tem